komunikacija eh, objavljena med spreta besedila in imenovani bodi, bodo tudi podpisniki v zapisniku seje. Naslednja točka na našem dnevnem redu je Evropski svet in eh, sklepi Evropskega sveta. Eh, torej, Evropski svet je potekal 17. junija 2010. Pozdravljam predsednika Evropskega sveta in tudi predsednika Evropske komisije. Eh, gospoda, hvala lepa, da ste prišli in zelo kmalo se bomo lotili razkave, eh, razprave. Pred tem eh, pa bo spregovoril gospod Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta, torej beseda je vaša, prosim. gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, drage kolegice in kolegi. To je bil prvi eh, sestanek Evropskega sveta, potem ko sem postal predsednik, kjer Eh, nismo eh, morali obravnavati neko nujno zadevo. To je bil normalni sestanek, kjer smo se seveda ukvarjali s pomembnimi vprašanji, z gospodarsko eh, tematiko. Ogledali smo si seveda tudi gospodarsko krizo in kako bi lahko izboljšali gospodarske številke Evrope. Eh, mi smo seveda odločeni, da ohranimo stabilnost Evrope in vesel sem, da je na tej seji eh, obstajala ista pripravljenost, da se krepi eh, evropska moč na področju zagotavljanja novih delovnih mest, na področju strategije 2020. Na podlagi tudi posameznih sektorskih eh, eh, svetov smo sprejeli eh, glavne cilje, ki jih tudi poznate in ki so ključnega pomena za zagotavljanje ekonomske raspi, rasti in povečanje rasti. Eh, če želimo ohraniti evropski način življenja starajočim se prebivalstvom in če želimo ostati akter na svetovni ravni, je vse to potrebno. Nekateri v tej hiši in tudi drugot so izrazili nezadovoljstvo in so spraševali, ali lahko strategija Evropa 2020 prinešce boljše rezultate kot predhodna Lisbonska strategija Eh, za katero pač menimo, da je bila nezadostna. Moje prepričanje je, da lahko mi smo zavestno sklenili, da se bomo osredotočili na majhno število ciljev in ne bomo imeli celo vrsto eh, ciljev, ki so se izgubili v Lizbonski strategiji. Tu gre za ključne cilje in vključujejo socialne, okoljske eh, in izobraževalne razsežnosti, na katerih ste vi ustrajali vztrajali. Mi se bomo osredotočali na te cilje pri našem delu eh, in tudi pri letnih pregledih. Poleg tega bomo tudi na nacionalni eh, ravni opredeljevali cilje in na ta način bomo imeli tudi realistične eh, možnosti ocenjevanja nacionalnih učinkovitosti. ta proces bo v rokah držav članic in zaradi tega eh, to ni nekaj. Eh, kar bi bilo sprejeto v Bruslju in kar lahko potem zanemarjajo v državah članicah. Ne, to bo del lastne gospodarske strategije posameznih držav. Zanašam se na to, da bo Evropski parlament pritiskal v prihodnje, da se bo dejansko uresničila strategija 2020. To je pomembno za eh, Evropsko unijo. Vesel sem, Eh, da je na sestanku prejšnji teden na Evropskem svetu tudi vaš predsednik parlamenta nagovoril eh, predsednike držav in vlad in opozoril je vlade, eh, da je strategija 2020 zelo pomembna. Tu v parlamentu so številni opozarjali tudi na metodo za implementacijo strategije. Eh, menili so, da je tu morda preveč medvladne delovne metode. Naj podarim naslednje. Za izboljšanje gospodarske učinkovitosti Evrope potrebujemo celo vrsto instrumentov. Nekateri instrumenti so v evropski pristojnosti, drugi pa v pristojnosti nacionalne ravni. Na evropski ravni lahko sprejmemo skupno zakonodajo o skupnem trgu, o finančnih storitvah, o konkurenci, o trgovini, varstvu potrošnikov in tudi o drugih uh, vprašanjih. Mi lahko tudi uporabljamo evropski uh, proračun, strukturne sklade, raziskovalne programe in tu je vloga komisije pomembna. Ključni vidiki gospodarske učinkovitosti pa ostajajo nacionalna pristojnost. Če eh, naj bi bili uspešni, eh, moramo modernizirati vse eh, ravni eh, vlad. Eh, Eh, člen 121 eh, pogodbe predvideva, da morajo države članice eh, na svoje gospodarske politike gledati kot zadevo skupne skrbi in da morajo to tudi usklajevati. To izhaja seveda tudi iz sklepov Evropskega sveta in tu so vključene vse institucije in tako komisija kot parlament dajeta svoj input. Mi povečujemo torej koordinacijo in eh, tudi širimo evropsko zakonodajo, naprimer na področje bančništva. Koordinacija nacionalnih politik in skupnega delovanja na ravni Evropske unije je potrebna. Naloga Evropskega sveta eh, združuje eh, vodje nacionalnih vlad kot tudi predsednika komisije in določa smernice za vse te elemente. In, eh, tisti, ki želijo spor med komisijo in državami članicami, ne delajo usluge Uniji. Naj tudi dodam, eh, da je enostavno enačiti Evropski svet eh, z medvladnim pristopom. Eh, sedaj je to institucija Evropske unije, deluje znotraj okvira zelo uravnovešene arhitekture Unije kot celote. In, uh ima tudi sedaj svojega predsednika, ki dela v interesu Unije kot celote in ki ne predstavlja hkrati tudi nacionalne vlade. Vsekakor pa ne smemo eh, misliti, da uh, vodje nacionalnih vlad niso sposobni zaznavati eh, skupnega interesa ali pa da se ne zavedajo dejstva, da je eh, eh, v njihovem nacionalnem interesu, da Evropska unija dobro deluje. Ehm, Evropski svet je tudi sklenil, da je potrebno oblikovati določene kazalnike in sistem nadzora, s katerim bomo tudi bolje ocenjevali eh, učinkovitost, eh, konkurenčnost eh, sprememb, s katerimi bomo lažje identificirali neravnovesja. Določenih stvari pač enostavno nismo imeli prej opredeljenih kot mastrihske kriterije. So pa novi kriteriji prav tako pomembno. Sedanja situacija pa eh, Eh, je posledica določenih neravnovesij in z preteklosti. Evro je tudi žrtev lastnega uspeha. Pozabili smo, da potrebujemo konvergenco pri eh, skupni valuti in pozabili smo, da smo vsi odgovorni za napake. Eh, glede finančnega sektorja naj povem, da je prednostna naloga, da zagotovimo trden, zdrav bančni sistem. Mi smo pozvali Evropski parlament in svet ECOFIN naj hitro spremljati sprejmeta zakonodajne predloge o finančnem nadzoru za to, da eh, se zagotovi, da bo eh, Evropski eh, odbor za sistemsko tveganje in da bodo tri nadzorne, trije nadzorni organi lahko začeli delati v začetku leta 2011. In tu je vaš prispevek zelo pomemben. Stresni testi za banke pa bodo tudi objavljeni najpoznaje v drugi polovici julija. Prosili smo komisiji, naj hitro eh, predlaga nekaj v zvezi z nekritim eh, prodajanjem na hitro in eh, kreditnimi zamenjavami. Evropski svet je tudi sklenil, da bodo države članice uvedle sistem dajatov in davkov za finančne institucije in začeli smo tudi razmišljati s partnerji G20 o tem, da bi uvedli globalni skupni davek na finančne transakcije in glede tega imamo skupno stališče za eh, svet v Torontu eh, in gospod Baroso in jaz eh, bova predstavljala unijo. Mi smo tudi še enkrat povdarili, da želi Evropska unija dosegati Eh, razvojne cilje tisočletja, zlasti kar zadeva pomoč eh, vse do leta 2015 kljub gospodarski krizi. In eh, mi smo tudi se dogovorili, da se bodo pač od, odvisno od določenih pogojev začela pogajanja za članstvo Islandije v Evropski uniji in mi smo tudi pozdravili prošnjo Estonije, da se pridruži evroobmočju. Sprejeli smo tudi deklaracijo o e, Iranu, kjer pač podarjamo, da smo zelo zaskrbljeni zaradi jedrskega programa e, in e, zaht, prosili smo tudi, da e, svet za zunanje zadeve sprejme ukrepe za implementacijo sankcij Varnostnega sveta Združenih narodov. Drugi del e, se je pa se je osredotočal na gospodarsko upravljanje in boljšo koordinacijo gospodarske politike. Poročal sem o delu e, delovne skupine skupine eh, ki ji predsedujem eh, po naročilu Evropskega sveta. Eh, že sedaj se pojavlja velika konvergenca in naloge želim dokončati do oktobra najpozneje. Eh, srečal se bom tudi eh, z vašo delegacijo pred in po eh, poletnem premoru, zato da zagotovim ustrezno sodelovanje parlamenta. Evropski eh, Svet je pozdravil tudi moje poročilo o napredku in eh, sprejel tudi prve usmeritve. Sprejel je začasne sklepe o strožjem nadzoru nad proračuni in konkurenčnostjo. Eh, dogovorjeno je, da potrebujemo eh, strožje preventivne in korektivne ukrepe v paktu stabilnosti in rasti. Sistem sankcij iz pakta je treba preveriti, zato da imamo dejansko skladen in progresiven sistem sistem. Eh, poleg tega smo se tudi eh, eh, dogovorili glede zamisle Evropske komisije o Evropskem semestru, po katerem bi države članice predstavljale svoje stabilnostne programe že spomladi vsakega leta in tu je seveda treba tudi upoštevati ustrezne nacionalne proračunske postopke. In tu želim še enkrat povdariti, da nikoli nismo predlagati, da bi morali finančni minister Avstriji morali predložiti nacionalne proračune komisiji, da bi ta to eh, potrdila, eh, preden eh, te proračune predložijo nacionalnim parlamentom. Tega nismo predlagali, kajti to bi bilo poseganje v eh, pristojnosti parlamenta. Eh, delo, eh, delovne skupine še ni zaključeno. Druge ideje komisije, centralne banke, parlamente in držav članic moramo še razpravljati. Nekatere zamisli bodo da zahtevale spremembo pogodbe. To pa je seveda zelo dolg postopek in zaradi tega bomo dali prednost tistim predlogom, ki jih lahko uveljavljamo hitreje in bolj preprosto. E, videti je, da obstaja konsens, e, da ne potrebujemo novih institucij za e, ekonomsko upravljanje. Van da moramo bolje uporabljati tiste, ki jih že imamo. In specifične odločitve bodo pač včasih potrebne v evroobmočju in eh, potrebni bodo vrhi eh, evroobmočja, že dva sem eh, sklical, eh, vendar na ravni celotne Evropske unije moramo razpravljati o glavnih vidikih eh, gospodarskega upravljanja. Eh, ne glede na to, ali smo del evroobmočja ali ne, mi smo gospodarsko soodvisni drug od drugega in im, Skrbimo skupaj za največji trg na svetu in eh, zaradi tega je treba večino evropskih odločitev sprejeti eh, v institucionalnih strukturah in postopkih eh, celotne unije. In zaradi tega Eh, namerava tudi Evropski svet izpolniti svojo vlogo eh, postavljanja političnih usmeritev in prednostnih nalog za Unijo, vključno za gospodarsko strategijo in upravljanje. Spoštovane poslanke in poslanci, gospodarski izzivi pred Evropo so velikanski. Mi smo eh, že bili ob samem prepadu pred nekaj tedni in še vedno nismo na varnem. Mi moramo poskrbeti seveda za davčni stimulans, ko smo v recesiji. Vendar mi moramo biti zelo previdni in ne smemo eh, dovoliti, da bi bili davčni deficiti eh, previsoki in da bi ogrožali eh, naše oživljanje gospodarstva. Ukrepi držav članic za zmanjševanje deficitov morajo stimulirati tako, stimulirati tako porabo kot tudi investicije. Če ne bomo odpravili prevelikih deficitov, bo prišlo do izgube verodostojnosti in zaupanja in do trajne gospodarske škode. Ukrepi eh, morajo biti diferencirani, prilagojeni posameznim situacijam držav članic in postopni. Eh, Ni tako pomembna raven, pomembna je usmeritev in trajnost. Če bomo upo, uh, eh, ustrajali, bo Eh, Evropi uspelo in o tem sem prepričan. Eh, drage kolegice in kolegi, ta sestanek Evropskega sveta je bil zelo pomemben eh, korak pri boju zopr krizo, ki se je začela kot finančna kriza in postala gospodarska, proračunska in skoraj da monetarna kriza. Mi smo se nekaj naučili iz vsega tega in sedaj korigiramo usmeritev in sicer polagoma, korak za korakom in prepričan sem, da nam bo uspelo uspelo. Hvala lepa. Dziękuję, panie przewodniczący Rady Europejskiej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu komisije bo spregovoril zdaj gospod Barozo. Izvolite. Predsednik Evropskega parlamenta, Evropska predsednik sveta, predsednik Evropskega sveta, eh, članice in člani. Samo pred enim tednom smo se srečali v eh, Strasburgu, da bi se pripravili na vrh v Torontu in na Evropski svet. Pred tem eh, domom sem povedal, da z ozirom na trenutne gospodarske finančne krize rast je rešitev. To, da ta, ta rast mora biti eh, pametna, mora biti trajnostna, mora biti inkluzivna. Torej, poleg utrditve davčnih uprav eh, moramo imeti tudi ustrezne reforme. In zato, da se to dogodi, moramo napredovati na številnih frontah krati, s tem, da sprejmemo strategijo eh, Evrope 2020, s tem, da naglo zaključimo delo, ki je treba še, ki je treba še, treba še opraviti na področju nadzora finančnih finančnih trgov in moramo imeti ukrepe za to, da okrupimo našo gospodarsko vodenje in upravljanje v Evropi in pa na to še vrh v Torontu z neko enotno in trdn, trdnim položajem Evropske unije. Dejansko to uh, smo uh, um, sprejeli ravno na Evropskem vrhu prejšnji teden na podlagi predlogov, ki jih je dala komisija. Ta Evropski svet je eh, dosegel res zelo zanimive vsebinske zaključke, kajti sprejeli smo sklepe v zvezi s strateškimi ustvaritvami, ki ciljejo na prihodnost in na neko vizijo. Rezultat zadnjega Evropskega sveta presega eh, samo to, da bi dodajali nekaj eh, nacionalnim pristopom. Gre za pravo evropsko perspektivo na treh pomembnejših področjih. In sicer gospodarsko vodenje, nadzor nad finančno ureditvijo in ne nazadnje seveda tudi, tudi vse, kar je povezano z našo prihodnjo e, evropsko strategijo za rast in za zaposlovanje, torej Evropa 2020. Najprej ne spregovorim uh, o uh, vodenju, torej kaj potrebujemo. Zdaj je vse jasno, komisija je podala nekaj zamisli v svojem sporočilu 20. maja, torej evropski semester za to, da imamo nadzor nad proračunskimi in davčnimi uh, politikami, potem ustrezno finančno nadzorovanje, potem eh, spodbujanje uh, pakta za rast in stabilnost, zato da lahko pravočasno popravimo morebitne napake v prihodnje in ustrezne proračunski okviri, uh, ki se morajo držati obvez, ki izhajajo iz pogodbe in ustrezni tudi nadzorni ukrepi, zato da lahko nadzorujemo probleme na notranjem trgu, zato da bomo lahko prokili celotno celotni uh, eh, razpon uh, vprašanj in da ne bomo pokrivali torej samo proračunske plati. Zdaj imamo torej evropsko soglasje. Uh, po katerem to je ta pot prava pot naprej. Naslednji korak je to, da delovna skupina, ki jo vodi predsednik Evropskega sveta, da to soglasje spremeni in pretvori v konkretne podrobne ukrepe. Komisija bo prihodnji teden predlagala določene zamisli, kar zadeva eh, prihodne ukrepe in že delamo na podrobnih predlogih. To eh, bomo predložili do konca septembra in mislim, da eh, tudi v zvezi s tem je, moramo biti hitri, kajti čas je prvenstvenega pomena. Drugo področje, na katerem smo dosegli eh, soglasje, so finančne storitve. Vemo, da a, tukaj nismo zaključili svojih a, nalog, Potrebujemo ustrezno podlago za ustrezno nadzorovanje finančne ureditve, zato da bomo lahko utrdili eh, zaupanje in da se bomo torej s tem zaščitili pred prihodnimi pritiski. Eh, tako kot sem storil eh, prejšnji teden v okviru Evropskega sveta, tudi danes bi, zla, bi se rad obrnil na vas in vas pozval k temu, da si maksimalno prizadevate za to, da predlogi o finančnem nadzoru so sprejeti pred poletnim premorom zato da bo, jih bomo lahko začeli uveljavljati prihodnje leto. Ista nujnost velja tudi za uh, vse ukrepe, ki zadevajo kapitalske zahtevke in pa nadzor nad raznimi oblikami finančnega vlaganja. Torej, se pravi, da moramo uh, eh, začeti moramo se dogovoriti o drugi fazi eh, tega predloga, ki zadeva finančni nadzor do konca eh, leta 2010. Eh, se pravi, da moramo del tega dela zaključiti že jeseni, zato da bomo lahko potem ustrezno razvijali te pomembne pobude. Tudi sem prepričan, da, Evropski svet, da je Evropski svet sklenil in dosegel soglasje, kar zadeva ustrezen pristop, kar zadeva stresno testiranje banka. S tem, da bomo objavljali rezultate po posameznih bankah, bomo dosegli transparentnost in s tem bomo spodbudili zaupanje in s tem bomo odpravili elemente, ki povzročajo popačenje na trgih. Moramo razumeti, kako naj se e, lotimo tega vprašanja. Komisija je torej pripravljena opraviti vse ocene in analize in zato, da bomo lahko oblikovali ustrezna pravila, ukolikor bi e, ukrepi bili potrebni. Drugo druga pomemben sklop našega delovanja in mislim, da je to eden od najpomembnejših sklepov tega Evropskega sveta zadeva strategijo Evropa 2020. To je bilo sprejeto torej na ravni Evropskega sveta in sicer kar zadeva dolgoročno strategijo za evropsko gospodarsko rast. Predlagali smo torej nekaj zamisli že pred nekaj meseci in tudi eh, v tem parlamentu, ki je sicer to zelo pozitivno podprl s svojimi predlogi. Predvsem eh, smo bili sposobni se uh, zediniti okrog petih ciljev, vključno izobraževanje in boj proti revščini. Uh, poudarjam to, kaj ti to ni bilo samo po sebi umevno, čisto na začetku, da bodo države članice soglašale okrog tega, da delijo svoje delovanje uh, v zvezi z uglavnom nacionalnimi pristojnostmi, ampak uspeli smo jih uskladiti na evropski ravni. Uh, Poleg tega ne povem, da 27 vlad eh, je, se je zauzelo in se obvezalo za um, obsežne naloge in sicer za kajti. Uh, tudi uh, Evropska unija bo prevzela določene pristojnosti na tem področju, ampak ne sme prihajati do protislovi, kar zadeva to uh, vodstvo. Um, potrebno moramo izkazati tudi politični zagon, ki ga sicer ta parlament izkazuje in to je bilo zelo pozitivno pri doseganju teh pozitivnih rezultatov. Zato se že vam želim še enkrat zahvaliti. Naj se zahvalim predsedniku Evropskega parlamenta, kajti v prvi etapi delovanja Evropskega sveta je zelo jasno, jasno eh, izrazil, kako pomembno je doseči sporazum v zvezi s temi vprašanji. Naj se zahvalim eh, temu parlamentu za prispevek, ki ga izkazuje za strategijo in seveda upam, da se bo to še dalje eh, izkazovalo tudi v prihodnje, kajti delo je daleč od tega, da bi bilo zaključeno. Moramo še vedno izpiliti nekaj ključnih vprašanj, ki zadevajo uresničevanje te strategije dejansko trenutno se soočamo z težavami uresničevanja tega programa, s tem, da eh, pritegnemo vse subjekte, vse eh, gospodarske akterje. Torej, tukaj gre za načelo lastništva nad temi eh, ukrepi, tudi na ravni držav članic. To ni strategija, ki prihaja iz Bruslja, ki je usiljena od zgoraj na vzdolj. Moramo imeti neko strategijo, ki res mobilizira in angažira naše družbe. <clears throat> In s tem smo, zaradi tega smo oblikovali neke ključne pobude v tesnem sodelovanju z državami članicami za to, da pride do, reform, do, do razvijanja nacionalnih reformnih programov na, um, gradimo tudi na delu tega parlamenta, na vašem delu, v vaših volilnih okrožjih, vaših, prek vaših stikov eh, za družbo, torej prek vašega terenskega dela. To bo skupno, to bo skupno prizadevanje, skupen trud v naslednjih mesecih. Ta celovit gospodarski pristop ustvarja platformo za uh, tudi enotno uh, in trdno skupno stališče na vrhu v Torontu, na vrhu torej G20 ob koncu tega leta. To mora biti skupano prizadevanje eh, predsednika Van Rompuyja, ampak tudi mene samega, eh, zato da ugotovimo, kateri naj bo program Evropske unije na tem zasedanju. To je prvič, kar Evropska unija mimo držav članic se združi okrog enega stališča, glede tega, kaj so naše eh, prioritete za globalno udejstvovanje. Vsekakor eh, imamo jasno časovnico za prihodnje, to je izziv, eh, ki mu moramo biti kos napram našim svetovnim partnerjem. Imamo kar nekaj spornih vprašanj, recimo vprašanje bančnih pristojnic, pristojbin in drugih vrst dajatov. To, da pomembno je predvsem, da na evropski ravni dosežemo najprej soglasje okrog teh vprašanj. In naj zaključim, uspeh zadnjega evropskega sveta dokazuje, kako je Evropska unija učinkovita, ko se osredotoča na prednostne naloge. Ko se soočamo z novimi izzivi, se moramo iz izogniti skušnjavam, da si izmišljujemo nove mehanizme, nove strukture, torej da razvijamo nove institucionalne razprave brez konca. Moramo, biti, moramo izkazovati zaupanje v institucije, ki jih imamo in pokazati našo podporo in torej imeti zaupanje v našo sposobnost eh, odzivanja, sicer tako, kot smo videli prejšnji teden. Poslanke in poslanci, preden zaključim, naj čestitam Evropskemu parlamentu in svetu in visoki predstavnici za uspeh eh, E, skorajšnjih pogajanj, ki se bodo zaključile okrog službe, Evropske službe za zunanje politično delovanje. To je seveda, to bo del skupnostnega sistema in e, to bo temeljilo seveda na predlogih, ki jih je Catherine Ashton dala v sodelovanju z. Uh, komisijo. Seveda tudi ta služba bo eh, izkazovala iste pristojnosti in se podvrla istim odgovornostim kot tudi vse ostale institucije. Moramo ji omogočiti, moramo tej službi omogočiti, da bo ta služba začela delovati učinkovito čim prej. To je ena od pomembnih inovacij Lizbonske pogodbe, ki mora sedaj postati stvarnost. Evropski parlament lahko računa na komisijo, da se bo zauzemala za skupnostno metodo, to je najboljši način način za reševanje problemov. Evropski državljani to pričakujejo od nas in sem prepričan, da Evropski svet je bil zelo pomemben korak naprej za naš evropski projekt. Hvala lepa. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa. E, predsednik za vaš prispevek. E, govorili, spregovorili se bodo sedaj govorniki v imenu političnih skupin, najprej v imenu PPE, gospod Vortman Kolis. Ja, dankujem, predsednik. Hvala, gospod predsednik, dragi predsedniki. Poslanska skupina Evropske ljudske stranke se zelo veseli, da je pri tem svetu uspel pomemben napredek in sicer k izboljšanju evropskega gospodarskega upravljanja in eh, pri skupnih naporih v okviru G20. Kriza nasili k ravnanju in k temu, da ustvarimo bolj solidno osnovo za nadaljni obstoj evra proračunski primankljaji, prim, proračunske primankljaje treba zmanjšati, da bomo ponovno pridobili zaupanje trgov in tudi državljanov. Parlament podpira eh, krepitev preventivnega dela. Eh, svižne rasti, tudi kar zadeva sankcije. Vendar eh, vse to mora delovna skupina še podrobno pripraviti. E, mislim, da medvladna metoda sama ne bo pomagala rešiti krize. Mislim, da je treba vse vključiti tudi v strukturo upravljanja skupnosti, skupnega upravljanja. Torej gre za to, da e, Evropska komisija odigra močno in neodvisno vlogo. Dobro je, komisar Barozo, da boste v naslednjih mesecih podali tudi še dodatne zamisli in predloge. Lahko vam rečem, da naj bi Evropska komisija bila gospodarska vlada Evrope. Na plenarnem zasedanju eh, vam eh, tudi ploskamo, če izrazite take misli in k temu sodi, da se sedaj ambiciozno Eh, lo, lotite eh, tega dela. Torej, eh, to želimo doseči tudi z Evropsko strategijo 2020. Seveda potrebujemo tudi krepitev malih in srednjih podjetij. To je gonilo rasti. Torej, vsebina mi je všeč, vendar sem v skrbih, kar zadeva oceno držav članic in njihov angažma. Torej, naša poslanska skupina se zauzema za bolj konkretne predloge, ki naj bi jih eh, pripravila delovna skupina. Če tega ne bomo dobro uredili, se podajamo v nevarnost, da se vse konča tako kot Lizbonska strategija, ki ni bila uspešna in to ni v interesu državljanov in državljank, to ne ustvarja delovnih mest in tudi ne rasti. Gospod predsednik, pozvali ste nas, da hitro sprejmemo odločitev eh, o finančnem svežnju, ampak veste, da ni parlament tisti, ki je problematičen, temveč svet. Svet ni pripravljen eh, sprejeti poročila La Rozier in ga pretvoriti v dejanja, v zakone. Torej, premalo je eh, napredka tudi pod eh, španskim predsedstvom. Dobro bi bilo, če bi se obrnili na svoje kolege v svetu in jih pozvali, da so najbolj pripravljeni sprejeti kompromis. Parlament vam bo na vsak način pomagal, da bomo dosegli roke, ki ste jih omenili omenili in sicer januar. Hvala, sedaj pa gospa Marita Ulfskog za socialiste in demokrate. Tak, hej, talman. Eh, Hvala. 14 tisoč sodov nafte na eh, Dan se izteka vsak dan v Mehiškem zalivu in vemo, kakšne so posledice tega. V severni Evropi je veliko državljanov, ki jih skrbi dejstvo, da bi eh, zalivski eh, tok lahko prinesel ta mm, madež tudi k nam in da si, bi se podobno lahko zgodilo tudi pri nas. Torej, vsi smo odvisni drug od drugega, vse je povezano na tem svetu in zato je pomembno, da ne. Eh, da ne pozabimo pomena Eh, preusmeritve na obnovljive vire energije. V Evropskem parlamentu se pogosto ukvarjamo s tem in pogosto se večina izreče za resolucije v korist obnovljivih virov energije, ampak mislim, da delamo še premalo. Ne smemo izgubljati in ne smemo pozabiti, eh, da se moramo osredotočiti na to področje kljub eh, ekonomski krizi. Ne bomo rešili ekonomske krize, če ne bomo uh, ustrezno upravljali tudi z naravnimi viri in z obnovljivimi viri. Torej, kar zadeva finančne trge, imamo pomembne akterje in eh, mnogi v političnih skupinah tu so bili dolgo mnenja, da je trg ustrezno urejen Sedaj pa ugotavljamo, da moramo sprejeti odločitve, da potrebujemo eh, bolj stroge ureditve za finančne trge in to je pomembno. Vidimo, kakšne posledice eh, smo zabeležili v mnogih državah članicah, eh, kjer so svobodne tržne sile, torej trga, kjer ni nobenih predpisov, eh, povzročile velike težave za celotno družbo. In ne bomo se soočili s problemi krize, če ne bomo spravili ured finančnih eh, trgov. E, tudi kar zadeva javne finance, to pomeni, da e, se postavlja pod vprašaj in v nevarnost e, e, rast. Torej, e, iz tega se lahko, e, lahko nastane globoka recesija. Torej, S krizo se moramo soočiti tako, da ne bodo nastali socialni konflikti in da ne bomo eh, škodili eh, temu, kar pravzaprav želimo doseči. Mnogo je bilo pozitivnih deklaracij na tem Evropskem svetu, ampak eh, mislim, da moramo še bolj povdariti tudi tu socialno Evropo pri urejanju finančnih trgov in da se moramo zauzeti tudi za boljše, bolj zdravo okolje. Eh, in na to moramo eh, osredotočiti velik del naše energije. Hvala liberalce in demokrate. Predsednik gospod Fehov. Gospod predsednik, naj najprej rečem, da je očitno, da države članice Evropske unije morajo igrati pomembno, ključno vlogo pri gospodarski strategiji Evropske unije in evroobmočja. Vendar eh, najbolj pomembno vprašanje je drugo. Današnje najpomembnejše vprašanje je, kdo ima nadzor, kdo pa skrbi za sankcije, kdo bo sankcioniral, če določene države članice ne izpolnjujejo pogojev. To je ključno vprašanje. Ali bo nadzor v rokah držav članic samih, se pravi sveta, ali uh, Eh, bodo države članice same sebe sankcionirale ali pa bo to eh, neodvisna institucija, eh, skupna institucija Evropske unije. To je ključno vprašanje. Naj vam povem, ne verjamem, da bi tu v parlamentu bil kdorkoli, ki bi menil, da naj se države članice same sankcionirajo. Tega niso storile v preteklosti. Zakaj naj bi to storile v prihodnosti? Naj dam nekaj primerov. Lisbonska pogodba je propadla padla zaradi tega, ker nismo imeli sistema neodvisne institucije, ki bi nadzorovala države članice pri uporabi Lisbonske strategije. In isto se dogaja pri uh, paktu stabilnosti in rasti. Kaj se zgodi? Če uh, majhna uh, država ne izpolnjuje pogojev, je to grška tragedija. Ko pa velika država kot Francija ali pa Nemčija uh, ne izpolnjuje ta pogojev, se ta pakt prilagaja torej države članice tega ne morejo storiti. Potrebujemo neodvisno eh, institucijo skupnosti za to. Mi smo prepričani o tem in imamo dve resolucije, ki sta skoraj da soglasno bili sprejeti v zvezi s tem. In pred nekaj dnevi, mislim dva dni nazaj, je predsednik Evropske centralne banke Triše povedal pravzaprav isto, dal je isto analizo tu v parlamentu. Evropski parlament, Evropska komisija, predsednik Evropske centralne banke, mi menimo, da morajo centralna banka, komisija, Triše je predlagal še neko uh, novo institucijo, vendar jaz mislim, da ne potrebujemo nove institucije. Torej, uh, na vsak način uh, potrebujemo tu metodo skupnosti in na ta način je treba to poskrbeti. E, države članice morajo implementirati to strategijo v vsakodnevni politiki, v vsakodnevnih strategijah, ki jih razvijajo v svojih državah. In to potrebujemo, predsednik, potrebujemo torej pakt e, stabilnosti in rasti in tam mora biti biti to opredeljeno tako, tako tudi v strategiji 2020 in tudi v novi strategiji za konkurenčnost eh, moramo imeti isto. Eh, Potem pa vprašanje glede eh, finančnega nadzora. Kaj je tu problem? Problem je v tem, eh, da gredo eh, evropejci k nasrečanju G20 in ne bodo razglasili soglasja glede Eh, tega vprašanja. Torej, ECOFIN decembra je govoril o dobrih predlogih eh, komisije in poročilu eh, dela Rozjera, vendar potem ni bilo ničesar več. Torej, vrniti se morajo na svoje predloge in iti v smeri predlogov komisije. Tela Rozier je predlagal Evropski nadzorni organ za banke. To je bistvo predloga in eh, ministri za finance so decembra na ECOFINu pač poskrbeli za neko koordinacijo med nacionalnimi nadzorniki. Torej, nacionalni so, nadzorniki niso funkcionirali v času uh, finančne krize. Niti en finančni finančni nadzornik tu ni ustrezno ukrepal. In sedaj pa pravijo, da je to dober sistem, čež da ga je treba samo koordinirati. Torej, kar mi potrebujemo je pritisk Evropskega sveta na države članice, se pravi nase, da naj gredo v smeri Evropskega nadzornega organa in sicer na podlagi predlogu dela razjera. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa za zelene v Evropskem parlamentu podpredsednica gospa Rebeka Harms. Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospod predsednik sveta, želim najprej povedati, da sem bila malo ogorčena, da ste počrtali, kako normalno je potekal svet prejšnji teden. Mislim, da je to nadaljevanje napačne metode iz preteklega tedna. Ne smemo se eh, sprenevedati, da smo dosegli neko normalnost v evropskem sodelovanju, če je eh, srečanje na vrhu omejeno na šest ur, da ne bi z napačno besedo ali napačnim stavkom še naprej drsel na vzdal evro. To je bilo sporočilo na, eh, v, v eh, eh, hodnikih z poslopja sveta in mislim, da naj si ne bi posipali pisek v oči. Mislim, da dovolj jasno vidimo. Gospe in gospodje, kolega Ferhofstadt je že rekel, da z evropsko gospodarsko vlado, gospodarskim upravljanjem nekaj ni v redu in da to vidimo na določenih točkah in to želim povdariti. Finančni nadzor in poročilo Larozier, to je bilo omenjeno, gospod Barozo, gospod Van Rojpoj, kako Ka, kako to ocenjujete? Po enem letu razprav smo se sedaj dogovorili za nadzor, ampak svet se brani, da bi ta nadzor imel možnosti poseganja, torej da je ta pristojnost spet eh, v rokah eh, držav članic. To je absurdno. Torej, če vam tu na evropski ravni nudimo tako podporo in eh, od vas pričakujemo več, Eh, potem je to treba izkoristiti, potem razprava o ureditvi, ki si jo želi Evropski parlament, glede prepovedi nevarnih proizvodov na finančnem trgu. Vsaj eh, zato, da se začasno ukine trgovanje s takimi proizvodi. Potem bi lahko razpravljali o ravnanju s hedge skladi in davčnimi oazami. Potem eh, o plačah menedžerjev in nevarnih bonusih, ki se plačujejo. Torej, vs za vsa ta področja potekajo trialogi in na vseh področjih finančnega nadzora blokira bodi si svet ali pa svet in komisija skupaj. Gospod Barozo, zahvalili ste se nam, da ste da smo vas v zadnjih tednih eh, tako podprli kot parlament. To se mi zdi tudi prav. Torej, da parlament podpira metodo skupnosti. Če pa si potem ogledam, kaj se dogaja na področju davka na finančne transakcije, se bi rada verjela, da eh, bo to možno uveljaviti pri G20. To bi zelo rada verjela. Torej, zelo me, sem radovedna, kako se boste vrnili iz Toronta. Če se boste vrnili in ne boste uspešni, potem poskrbite za to, da bo vaš pristojni komisar ustrezno zastopal menda enotno evropsko stališče. Gospod Juncker in drugi so rekli, da je to enotno stališče. Torej, da bo pristojni komisar pripravil ustrezen predlog za uvedbo eh, davka na finančne transakcije v območju evra. In če tega ne boste storili, potem ste eno srečanje na vrhu spet uporabili samo za to, da nekako vodite za nos evropsko javnost, kar zadeva eh, finančno krizo. Torej, mislim, da je marsikaj narobe v Evropi kaj pa z Evropo eh, 2020. Če si ogledamo Grčijo ali Španijo, potem primankuje skupna strategija, ki bi dala neke usmeritve za dosego trajnostne rasti. To bi na vsak način potrebovali, ampak kaj imamo v rokah? V bistvu imamo malo lepše besede kot v Lizbonski strategiji, vendar za te lepše besede, trajnostni razvoj in tako naprej, torej za te lepše besede nam manjka, tako kot v Lizbonski strategiji, nam manjkajo vsi inštrumenti in v resnici eh, tudi denar. In to, kar še posebej opažam kot poslanka zelenih, slej ko prej ni nekega prepričanja, da je učinkovitost virov, energetska učinkovitost, ambiciozno varstvo okolje lahko gonilo za inovacije in da to mora biti v Nemčiji trenutno uh, uh, poudarjajo, kako pomembno je, da okreva uh, avtomobilska industrija, ker pač Kitajci naročajo na veliko um, avtomobile v Nemčiji, ki porabijo veliko goriva. In tu ob uh, naftni krizi. To ob, spodlet, ob tem, da bo spodletel Cancun. Torej v Evropi mislim, da še nišče ni razumel, kaj res pomeni trajnostni razvoj. Hvala za vašo pozornost. E, Hvala. Sedaj pa Timoti Kirkop eh, za ICR. E Gospod eh, predsednik Evropski svet se je upravičeno osredotočil na reformo Evrope, temu je predana eh, tudi moja skupina, vendar naj povem tudi nekaj o Iranu. Irana je upravičeno najbolj spoštovana država v srednjem vzhodu, v bližnjem vzhodu in mi bi bili seveda veseli, če bi lahko delali z Iranom Iranom ob in skupaj eh, obravnavali globalna vprašanja. Pred kratkim sem se tudi eh, sestal z iranskimi predstavniki za to, da se pogovorim o tem, eh, katera vprašanja bi to lahko bila. Vendar žal iransko vodstvo prav malo skrbi za želje lastnega naroda kot tudi za potrebe sosedov. Torej, tu Če bi lahko eh, razvijali jedrsko uh, energijo na odkrit, odprt način, ne bi nihče imel nič proti. Ko pa uh, to delajo skrivoma, je jasno, da so njihovi motivi nevarni. In zato je potrebno seveda, da Evropa sprejema ukrepe za povečanje pritiska, naprimer eh, omejevanje eh, bančnih prenosov, omejevanje naftne industrije. Vse to bi bilo treba sprejeti mi smo sprejeli eh, to pobudo Evropa 2020, eh, vendar je treba še marsikaj eh, opredeliti tudi za prakso in besede je treba spremeniti v dejanja. Torej skupni trg, novi standardi, trgovino znotraj Evropske unije in zunaj nje je treba okrepiti, treba je odpraviti birokratske omejitve, treba je zmanjšati bremena za podjetja težavno zakonodajo naj e, zamenja pametna zakonodaja ali pa manj zakonodaje. Zaradi evra in gospodarske prihodnosti e, evropskih držav je treba zmanjšati proračunske vseh, e, deficite vseh držav članic. Združeno kraljestvo je tudi sprejelo pomembne potrebne korake. Naš eh, deficit je bil dramatičen, vendar kot je Ospon povedal, eh, je bilo treba storiti nekaj. Samo z zmanjševanjem eh, javnega dolga in ustrezn, zagotavljanjem ustreznih obrestnih mer je možno ustvarjati delovna mesta in rast. In zasebni sektor je tisti, ki lahko najbolje poskrbi za rast in blaginjo. Mi se osredotočamo seveda na. Uh, konkretne takošne ukrepe za podporo evro. Moja država pa ni članica evroobmoča. Želimo pa kljub vsemu uspeh in želimo, da se izboljša upravljanje evra. Zato ni potrebna večja centralizacija. Treba je dejansko eh, tudi sprejeti ustrezne korake. In naprimer eh, države eh, zunaj evroobmoča naj ne bi podpirale države znotraj evroobmoča te države morajo same podpirati svoj sistem. Seveda pa bomo spoštovali um, pogodbene dožnosti do naših uh, sočlanic. Dejstvo je, da se končuje uh, Eh, vodilna vloga Evrope in ZDA na področju gospodarstva in mi se soočamo z mnogimi novimi izzivi iz eh, drugih držav in zaradi tega potrebujemo tudi reforme, zato da bomo lahko razvijali eh, naš svoboden način življenja. Mi se seveda ne smemo slepo držati sedanje situacije, kajti to bi nas vodilo v propad. Hvala. Dziękuję za wystąpienie. Hvala lepa za te besede. In sedaj gospod Biski za skupino Guje. Hvala lepa, gospod predsednik. Rezultati Evropskega sveta iz prejšnjega tedna eh, se morajo meriti po globalnih in evropskih izzivih. Treba je preveriti, kakšni so razlogi za krizo, ali bodo lahko dali prave usmeritve, torej kakšne predloge se pripravlja za evropske države za zagotovitev ustreznega finančnega sistema. Svet pravi, da naj se povzročitelji krize banke udeležijo stroškov, da je treba bolj regulirati njihovo dejavnost. To lahko samo eh, pozdravim, vendar Ne verjamem zares v vse to, kaj ti. Eh, tu se sedaj sprejema neka um, mednarodna uh, bančna dajatev, eh, pa še za evropske države ne najdemo dovolj soglasja za to. Se pravi, uresničitev tega na mednarodni ravni je neverjetna. Potem tudi Eh, davek na finančne transakcije. Tudi eh, te eh, možnosti naj bi samo preverili in ne verjamem, da bomo s tem kogarkoli odvrnili od špekulacij. In dvomem, da bo G20 glede tega sprejel kakršenkoli sklep. Potem pa stroži ukrepi proti tistim, ki ne Eh, spoštujejo pravil glede deficita, eh, bodo ogrozili zlasti socialno šipke, zmanjšali porabo in s tem je predvideno nadaljne krčenje prihodkov države in eh, to bo zahtevalo nove varčevalne ukrepe in ne vem, ali se bo s tem lahko financiralo strategijo Evropa 2020. Potem pa Um, uh, evro obveznice, ekodavki, uh, povišanje obdavčitve, uh, višjih dohodkov, vse to so teme, o katerih se ne govori. Eh, petič, eh, kriza eh, spodkopava demokratično podlago naših družb in prihaja do zmanjševanja socialnih pravic, zvišanje starosti za upokojitev in podobno. S tem se povečujejo socialne razlike, vse več je revnih. Hvala lepa. Hvala lepa. Ima besedo gospod Faranč v imenu EFT-ja. Hvala lepa, gospod Rompuj, za vaš govor, ki, ki nam je posredoval veliko pogled v tem, kar se dogaja v Evropski uniji. Vi ste bili zelo optimistični pri uspehu Evropskega sveta, finančna kriza bo izginila, ampak potem, katero je vprašanje dneva, dejansko Evropa je žrtev svojega uspeha. S tem mislim, da eh, boste dosegli, da se bo nasmihalo na milijone ljudi po svetu. To je neka vrsta Sanja, opozorili smo vas od vsega začetka, da nekatere države ne bodo vstopile v evropsko območje, ampak kljub temu ste prilagodili pravila in še dalje ustrajate s tem političnim. Um, načrtom, kljub temu, da smo vas opozorili na to, da stvari ne bodo delovale na podlagi tega načrta. Prejšnji teden smo se srečali na štiri oči in ste mi povedali, da ni plana B, da ni drugega plana, rezervnega plana za države kot Španija, Portugalska, bodo morali prej ali slej kot Grčija zapustiti uh, to eh, valuto in se vrniti na nacionalne valute. V kolikšni meri morajo države trpeti v zasledovanju te evropske stranke, eh, sanje, eh, kolikšno stopnjo brezposelnosti lahko sprejmemo, preden eh, priznamo, da ta načrt enostavno ne more delovati in koliko dolgo bodo Nemci plačevali to, ta ogromen račun. Ali, ej, eh, Mm, kaj mislite vi, ki sedite tu v dvorani, da to počenjamo enostavno zato, da smo dobri evropejci? To nima nikakršnega opravka z evropejstvom, z evropsko identiteto. Dejansko moč Evrope je v njeni raznolikosti jezikov, kultur, držav in ironično smo mi, euroskeptiki, tisti, ki bomo pokazali, da smo edini pravi dobri evropejci. Dziękuję. Teraz wystąpi... Hvala lepa, predajamo zdaj besedo gospodu Madlener, izvolite. Oh, ehm, Hvala lepa. Najprej naj izrazim zadovoljstvo nad uspehom eh, moje stranke pri eh, nacionalnih volitvah eh, na, v Belgiji. Pridobili smo ogromno novih sedežev pri nacionalnih volitvah poleg evropskih, ker mi si želimo več nacionalne suverenosti in manj Evrope. Notranji trg zelo dobro deluje, ampak moramo nehati pošiljati denar v šipkejše države. Barroso, Schulz, Verhofstadt, vse, kar vi pravite, ni potrebno, kajti to je samo trošen trošenje z denarja. Morali bi bili delovati pred, veli, pred kar nekaj eh, leti, ko je Grčija uložila lažne podatke. Torej, vodili so vas za nos, vi ste bili slepi v vašem navdušenju. In zdaj pa imamo vrsto držav, ki trkajo na naša vrata, Albanijo, Turčijo, Kosovo. Danes se pogovarjamo tudi o Islandiji, drž država v stečaju, država, ki še dalje želi dovoljevati kitolov, država, ki um, torej, dolgo let je celo uh, vodila za nosa nizozemske banke. In Grčija je enako postopala, vi niste hoteli um, pač posebej doseči in eh, zdaj eh, pač eh, mislite, da bo lahko še, še dalje guljufali s številkami in podatki, boste še dalje slepi, slepi s svojim navdušenjem in to nas, nas zelo žalosti. Hvala lepa. Zdaj pa ali je predsednik varno pripravljen, da odgovori na neko vprašanje? Con toda atenção. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem poslušal uh, to, kar je bilo povedano. Ta parlament ni pravi parlament, ampak uh, eh, sevdo parlament. Torej, pravzaprav, kaj sploh tu počenjamo? Uh, kaj delate sploh tu, ker uh, dobivate določeno plačo za to, zakaj ste sploh na vzoči? Ne. Uh, Mi smo tu zato, da se borimo proti ljudem, tako kot ste, taki kot ste vi, zato, da državljani lahko uh, vedo, kaj počenjate, kako zapravljate njihov denar. Zaradi tega smo zmagali na volitvah in prihodnjič bomo pridobili še več glasov. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo predsedniku Evropskega sveta, sveta in torej gospodu Van Rompuju. Izvolite. Dragi kolegice in kolegi, gospod predsednik. nimam večjih problemov z določeno kritiko, imam pa težave z splošnim pristopom. Naj razložim. Ko sem bil tukaj v začetku eh, marca oziroma v februarju, ko se je govorilo o prvem eh, neformalnem Evropskem svetu, eh, je bilo kar nekaj velikih ki jih je dvomov, ali nam bo uspelo zagotoviti finančno podporo za Grčijo in ali bo Grčija lahko sprejela ustrezne ukrepe za to, da popravi to, kar eh, ni delovalo v preteklosti. Obstajali so torej močni dvomi. Nekaj tednov pozneje eh, smo imeli na eh, črt za 110 milijard evrov in eh, Grčija je eh, naredila vse, da za deset odstotkov eh, popravi eh, svoj eh, eh BDP in proračun. Torej, pripravljal eh, se je potem načrt za reševanje v višini 650 milijard eh, evrov. In če bi tedaj o tem govorili, nam nihče ne bi verjel. Sedaj pa smo to že naredili. Nekateri so pravili, da imajo sredozemske države drugačno kulturo, da niso sposobne reforme, da gre tu za odvečna prizadevanja. In sedaj pa vidim, kaj se dogaja v teh eh, državah, v eh, bolečih okoliščinah, v težavnih eh, osebnih okoliščinah. Torej vidim, kaj so storili in dejansko se globoko spreminja kultura ko slišim eh, kritike o vzdušju eh, in o, ko slišim kritike o podnebju, ko uh, vse to slišim potem, uh, naj povem, da ima Evropa najbolj ambiciozen program. Imamo program 2020, ki ga vsi podpiramo in potem pa slišim kritike, uh, čež da nič ne delamo. In to me moti. mislim seveda, da ne smemo biti kar tako optimistični. Moti pa me, da eh, za vsak uspeh menijo, da je prišel prepozno in da je odvečen. Moram reči, da se eh, veselimo tudi pozitivnih učinkov naših dejanj. In če govorimo o boljšem upravljanju, da evro nam je tudi močno pomagal v finančni krizi. Ne morem si predstavljati in si nočem predstavljati, kakšne bi bile posledice finančne krize, če ne bi imeli eh, skupno valuto za 350 milijonov. Eh, ne morem si predstavljati, kakšno nestabilnost bi imeli. Eh, če ne bi imeli evra. Mi bi zašli v krizo 30 let prejšnjega stoletja. In eh, potem pa eh, bi bili povsem nemočni in to nismo bili zaradi monetarne stabilnosti v Evropi. Seveda imamo eh, težave, imamo razlike v evroobmočju in teh se moramo lotiti. Jaz uh, nisem uh, tu sodeloval v prvih desetih letih našega stoletja. Bil sem drugje, uh, vendar kdo v tem hemiciklu in tudi drugje? Kdo je pokazal na velike težave z ravnovesjem in konkurenčnostjo? Uh, redko kdo ali pa skoraj da nihče. Sedaj pa je to preteklost in mi moramo popraviti usmeritev in to je naša skupna odgovornost in zato, da bi bil evro stabilna valuta, mora ta eh, gospodarski razvoj in gospodarska politika biti bolj konvergentna in eh, to je pravzaprav delo ki ga mi opravljamo. To je naša naloga. E, torej, nekateri seveda povdarjajo, da vlade ne delujejo zaradi tega, ker se bojijo sankcij. Če pa govorimo o sankcijah, potem vidimo v delovni skupini, da se sankcije počasi konkretizirajo in sicer ne samo kot korektivni ukrep eh, za tiste, ki presegajo tri odstotke deficita, temveč eh, se predvidevajo tudi kot preventivni ukrep eh, Eh, za tiste, ki sicer ne presegajo treh odstotkov, imajo pa previsok eh, dolg, ki se ne usmerjajo v pravo smer ali pa je njihova hitrost neprimerna. In v okviru tega, kar nam omogoča pogodba, moramo predvidevati sankcije, ki presegajo to, kar predvideva pakt stabilnosti in rasti. Torej, sankcije bomo imeli v preventivnem delu in okrepili jih bomo tudi v korektivnem delu. Torej, seveda ne želimo sankcij, ki ne bi imeli podlage v pogodbi. Drage kolegice in kolegi, mi bomo uvedli prvič neke mehanizme, kajti v preteklosti jih nismo imeli. Mehanizme, s katerimi se bomo lotili neravnovesja, eh, neskladja, razhajanj v konkurenčnosti, prvič se lotevamo tega. Do sedaj še nismo ničesar storili na tem področju in delovna skupina tu pripravlja nekaj inovativnega in sicer na podlagi predlogov, eh, ki nam jih bo predstavila komisija za to pomembno področje konkurenčnosti. Torej, jaz uh, želim obrnjeno Eh, evroskeptiko. Eh, torej, ne želim, da stvari vnaprej uničimo. Želim, da v vseh institucijah delamo postopne korake in prepričan sem, da bomo prišli do cilja. Kar pa zadeva finančni nadzor, seveda. Uh, o tem govorimo na Evropskem svetu. Seveda o tem govorimo tudi z ministri za finance. In tudi v Evropskem parlamentu lahko o tem govorimo. To ni greh. Torej, ne želimo nikomor pridigati, vendar o tem go želimo govoriti. E karikatura je, če pravite, da svet samo koordinira in stvari eh, odmahne in je stvar rešena. To je karikatura. Tu gre za pomembno področje in v tem pomembnem področju moramo delati skupaj. Svet in parlament. Zato, da bodo 1. januarja Eh, začele delovati nove institucije, ki jih potrebujemo. In tudi na finančnem področju je Evropa vodilna. Na srečanju G20 bodo sodelovali številne države članice Evropske unije in Barroso bo eh, predlagal uh, bančni davek. Ali bodo ploskali temu? Torej, mi bomo tu inovatori. Ali res verjamete, da nam bodo uh, aplaudirali, da nam bodo ploskali? Torej, tu bomo začetniki, pionirji. Mi bomo dali po, uh, membno, pogumno pobudo in bančni davek, če se ne moremo dogovoriti na svetovni ravni, bomo pač delovali na evropski ravni in določene države članice so že prevzele pobudo in ponosen sem, da uh, sem uh, tedaj kot premije v svoji prejšnji funkciji uh, bil v državi, ki je kot prva pravzaprav dala pobudo za tak davek. Torej, nekateri eh, eh, med vami pravite, naj bomo bolj pozitivni ob vsej kritiki. Eh, torej, želim povdariti, da smo marsikaj dosegli eh, v izjemno težavnih okoliščinah teh prvih eh, štirih mesecev letošnjega leta in mi bomo nadaljevali po tej poti. Nekateri nam morda ne bodo ploskali, v končni fazi pa bodo eh, nam dali prav. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Baroso. Kar zadeva konkretna vprašanja, ki so mi bila postavljena v zvezi s svežnjem, v zvezi s finančnim nadzorom, naj povem, da finančni nadzor je ključni element evropske reforme, kajti vsi ostali ukrepi so odvisni od nove arhitekture. Naprimer, predlagali smo, da bonitetne agencije lahko so pod nadzorom ene od novih eh, institucij. Zaradi tega je izredno pomembno, da pridemo do nekega sporazuma v zvezi s to nadzorno arhitekturo. Komisija je dala svoj predlog po uh, tem, ko smo slišali poročilo, ki ga uh, vodi gospod Delarozje, torej skupino na visoki ravni. Zahvaljujem se parlamentu za podporno ulogo in za njegove ambicije. Moramo si zagotoviti, da bo svet se premaknil svoje decembrskega stališča, kar zadeva določene vidike. Nekateri pomeki so izredno pomembni za Evropski parlament. To, da vsi moramo sedaj delati za kompromis in to je pomembno vprašanje, ki ga je treba postaviti v Evropski uniji. Kajti, vedno smo na uh, položaju, eh, ko mislimo, da druga stran ne, ni storila dovolj in na tak način ne bomo šli nikamor. Potrebujemo kompromis. Drugo področje, ker lahko dosežemo ta kompromis, eh, so mnoge druga, mnoga druga področja, kjer parlament izraža svojo zaskrbljenost, kot naprimer proizvodi oziroma dajatve na bančne transakcije oziroma eh, pristojnosti nekaterih oblasti, ki se morajo morejo neposredno lotiti vprašanj vodenja finančnih storitev pri nekaterih podjetjih in potem načela za reševanje kriz in tudi scheme shranjevanja in mislim, da imamo celo vrsto možno, možnih priljodno, pri, priložnosti. Pri, jutri bomo imeli trialog, ki bo izredno pomemben. Stvari seveda se ne bodo poenostavile, če prije do zamud. Zelo verjetno tisti, ki izražajo zadržke, eh, se bodo še bolj eh, umaknili na lastne položaje in stvari bodo postale še bolj težke ampak torej brez prave arhitekture ne bomo prišli nikamor, ne smemo tega a, eh, prelagati, kajti če povemo iskreno, bo skoraj nemogoče tudi postaviti na noge nove oblasti že 1. januarja 2011, če bomo zamujali. In to zaradi tega obstaja neka nujnost. Moramo tako imeti nov sistem za novo strategijo Evropa 2020, za novim eh, gospodarskim vodenjem in seveda veliko je bilo še postorjena, kar zadeva eh, ustrezni finančni nadzori, nove uredbe in direktive na tem področju, ampak to je vse pripravljalo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 Torej, eh, predsednik Evropskega parlamenta je izredno pozorno spremljal moje besede in se spominja, da sem eh, na Evropskem svetu pozval države članice, eh, da sodelujejo in tudi z Evropskim parlamentom, zato da pridemo do nekega kompromisa. Seveda komisija daje predloge, torej zelo zadovoljni smo z lastnimi predlogi, ampak skupnostna metoda zadeva tudi iskanje kompromisov. Metoda skupnosti ni to, da ostanemo na svojih stališčih, ampak da se približamo sogovorniku. Govornike ne govorijo v mikrofon. Zaradi tega, pravi predsednik Barozo, komisija spodbuja svet eh, naj postopa. Že smo uložili eh, celotno eh, kompromisno besedilo, ravno danes smo to storili in še dalje si bomo prezadevali in bomo prijateljsko pritiskali na vse strani, naj a, končno pridejo do sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa ostali govorniki na um, seznamu. Gospod Karnas, Karas, dve minuti. Gospod predsednik Svita Rompoj, želim vam povedati, da danes ne ocenjujemo zadnje mesece, temveč danes ocenjujemo zaključke. Uh, Evropskega sveta, v katerem svetu živimo. Pravzaprav bi si želel več samokritike o lastnih šibkostih, tudi več iskrenosti pri ravnanju, pri obravnavanju problemov. Konkretni rezultati eh, sveta so, niso v skladu z napovedmi Čanče Zagaride. In sicer gre še naprej za neke uh, splošne izjave, namesto da bi delali uh, Eh, da bi pripravili konkretne rešitve. Torej, jaz si od sveta ne pričakujem voditeljstva, temveč to si pričakujem v vseh vprašanjih od eh, komisija. komisije. Vendar si od sveta pričakujem, da ne zavlačuje, da ne blokira, da podpira komisijo, da bi napovedim čim prej sledila dejanja. Gospe in gospodje, tudi eh, ni mi všeč nova metoda pisanja pisem. To so alibi dejavnosti. Pri, dobivamo pisma od Merklove in Sarkozije 24 ur pred eh, svetom, potem eh, pisma Baroza in Van Rompoja, potem pismo Obame, pismo iz Kanade. Kanade. Želimo si eh, dejanja, projekte, ne želimo pa si pisem, pišite manj pisem in uh, namesto tega izvedite konkretna dejanja. Evropa 2020 iz strategije je treba narediti konkreten projekt za zaposlovanje in rast. Bančna dajatev ni bila sklenjena, nimamo projekta za G20. Davek na transakcije uh, je sicer predmet razprave, vendar ni evropskega projekta za to. Finančni nadzor eh, bl se blokira v trialogu, potem ureditev glede eh, heč skladov se blokira v trialogu. E, tudi druge ureditve glede CRD-ja se blokirajo v trialogu in v Bazlu trenutno države Evropske unije podpirajo definicijo kapitala, ki e, postavlja ZDA v prednostni položaj v primerjavi z Evropo. Torej, želim si predvsem konkretnih dejanj. Hvala. Gospa Pervonš eh, Perez, minuto in pol. Hvala lepa gospod eh, predsednik Evropskega sveta, komisije. Na srečo je strategija 2020 ohranila cilj zmanjševanje revščine. Bojim se, da bo zaradi konsolidacije javnih financ eh, prišlo do manjšega boja proti revščini, da pač ne bo ustreznega financiranja. Potrebne so tudi ostre, eh, storitve eh, ja, v splošnem interesu za boj proti revšini. Do sedaj smo imeli tudi zelo plodno razpravo in tu imamo nekaj predlogov. Torej omenjate makroekonomska vprašanja in da je tu neravnovesje največja problematika. Mi pa se bojimo, da bodo pogoji za uresničevanje pakta stabilnosti in rasti sicer zadovoljili ene, da pa bo zaradi tega eh, prišlo do zmanjšanja solidarnosti eh, evroobmočja in da na evroobmočje ne bodo gledali kot celoto. Drugo vprašanje, ki je za nas pomembno, je vprašanje sankcij. Pravite, da je treba defi, eh, sankcionirati eh, razne, ne samo tiste, ki imajo deficite, kako pa je tudi z eh, pomočjo, naprimer, da se eh, določeni rezultati iz proračuna ustrezno eh, pre. Eh, nakažejo v evropski proračun in podobno. O vsem tem bi lahko razmislili. Hvala lepa, gospa Silvi Gulah. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, prav gotovo ste eh, slišali, da so v Evropi določene eh, vlade, ki se delajo, eh, kot da ne bi bilo krize in da eh, živijo pravzaprav na kredit. In Nekateri menijo, da lahko zavrnejo eh, predloge Evropskega parlamenta, čež da gre za majhno krizo, vendar to ni mnenje Evropskega parlamenta. Vsi morajo prevzeti, eh, eh, izpolniti svoje obveznosti. Leta 2009 Eh, je ECOFIN eh, blokiral mnoge teme, ki bi jih morali skupaj obravnavati in potem pa mesece in mesece uh, Eh, so upali, da bomo eh, obmoknili in šele potem so glasovali o določenih besedilih. Torej, mi želimo seveda, da bi imeli institucije 1. januarja 2011, vendar te institucije naj bi delovali in skupaj moramo tudi opredeliti pravila in potrebujemo sistem, ki ne bo odvisen od dobre volje držav članic in ne eh, smemo dopustiti veta eh, za države, ki ne želijo spoštovati pravil. Torej, mi želimo kompromis, ampak želimo v tem sodelovati. Hvala lepa, kolega eh, Kržišnik, minuta. Ja sem članem eh, výboru. Hvala lepa. Sam sem član odbora IMKO, ki je odgovoren za zaščito potrošnikov. Povabili smo večkrat gospoda Montija ki je pripravil tudi svoje poročilo. Moram, imam določene dvome, kar zadeva pogumnost, pogumnost tudi evropskih voditeljev in mednarodnih voditeljev, da uh, dejansko ponudijo neke privlačne ideje, ampak da jih potem tudi konkretno uresničijo. Slišali smo govorice po katerih tako v svetu kot v komisiji se namerava uvesti torej različne hitrosti, kar zadeva uh, evro. Uh, jaz ne razumem teh razlik med vzhodom in zahodom uh, po starih klišejih. Hvala lepa. Kolega Miguel Porta, se eno minuto, izvolite. En primer lugar sobre as taxas aplicáveis aos bancos Torej, um, ko govorimo o, o davkih na bankah in na finančne transakcije, naj povem, da raje bi videl manj besed in več sposobnosti pogajanja. Ugotovili smo, kateri bo rezultat v G20. Mi smo pionirji, potem pa ne bomo ničesar postorili. Drugič, gospodarska politika. Kako lahko? kako je sploh mogoče, da a, imamo ta svet, ki želi zmanjšati a, revščino v Evropi in v svetu, potem ko vse posod v vseh nacionalnih proračunih. To, kar zasledimo, so politike eh, rezov, krčen javnih storitev in javne porabe. To je problem. Kako lahko podpiramo trajnostno rast, če hkrati vse nacionalne politike se usmirjajo samo v en cilj zmanjševanje eh, plač, povečevanje vseh davkov, tudi najbolj nepravičnih, kot je DDV. Zato imamo težave s svetom. Svet je kot Vatikom z Hosejem eh, Saramago, je torej zelo uh, eh, starokopitan, uh, eh, ničesar se ne nauči, na, nič ne pozabi in ne nazadnje. Obsedenost z nacionalnimi proračuni in z predhodnimi napakami v proračunih. Eh, večkrat uporabljamo določen izraz, eh, torej za misel nekih eh, predhodnih sankcij na področju nacionalnega proračunskih politika. To, da kaj sploh nameravate povedati s tem? To je zelo nevarna glasba za našo všesa. Hvala lepa, gospod Paška. 17. Eh. Najprej v 11. točki sklepov sveta gre za krepitev preventivnih instrumentov pri dosegi cilja pakta stabilnosti in sem sodi tudi mehanizem stabilnosti. Torej po objavi se je začela razprava o konstrukciji tega, katere države so vezane za, na to. Finančni strokovnjaki so rekli, da je predlog eh, namenjen ministrom, ki bodo pripravili podrobnosti države z večjo aktivo so v slabšem položaju. Gre tudi za višino garancij, eh, ki Eh, naj, pri čemer naj bi višino določila Evropska centralna banka. Torej, eh, malo čudno je oblikovana solidarnost v tem eh, mehanizmu stabilnosti. Gre torej za prilive iz bogatih držav v revne, da se ohranja določena blaginja. Prosim. Predsednik, evropska strategija za zaposlovanje je videti dobra, ampak stvarnost je čisto nekaj drugega. Samo en traumatičen primer, recimo pogajanja k, um, sin, na sindikalni ravni med Evropsko unijo in Indijo, to bo imelo hude posledice za farmacevtsko uh, industrijo, tudi za njeno neodvisnost. To, da, uh, glede na to, da Indi, Indici uh, so pripravljeni zelo popuščati na določenih področjih, potem se moramo vprašati, kaj tiči za vsem tem. Verjetno lahko prihaja tudi do veliko večjega izseljevanja. Čez nacionalno sodelovanje bo dejansko avtomatsko dovoljevalo vstopanje indijskih delavcev na britanska tla, ki bodo enostavno oduzemali delovna mesta kvalificiranim britanskim delavcem. Torej, ti sporazumi bodo tudi hudo negativno vplivali na plače in na druge pogoje in to bo negativno za vse evropske delavce. To ni strategija za zaposlovanje, ampak ampak to je enostavno eh, izraz pohlepnosti. Hvala lepa. Eh, gospod Masija Margajo. Gospod eh, predsednik, hvala. Finančni nadzor je, je edina edino, kar je konkretno v zvezi s to teoretsko idejo gospodarskega vodenja. Velika je zmeda. Eh, sedanje predsedstvo Evropske unije Španija je danes izjavila, da smo kratko pred tem, da najdemo dogovor. Vendar menim, da to ne drži. Nismo kratko pred takim dogovorom. In svet naj bi prosil za našo pomoč, ne pa obratno. E, rekli so, da bo šlo za minimalni dogovor v okviru sveta, ki predvideva evropski organ, katere edina pristojnost je v tem, da pripravi tehnične predpise za enotno razlago evropskih eh, zakonov. Torej, zato ne potrebujemo novega organa. To bi komisija lahko storila že na osnovi 122. 92. člena na osnovi predpisov glede bančnega nadzora, ki obstajajo. Komisija je rekla naslednje. Evropske banke morajo uh, Eh, biti pod nadzorom evropske institucije, eh, ki je tudi pod nadzorom Evropskega parlamenta. Banke, ki so povzročile ta kaos, morajo biti pod našim skupnim nadzorom. Če pride kakšna banka v težave, potem mora biti eh, na voljo neke vrste orodje za prestrukturiranje ali likvidacijo banke, ne da bi zapitek plačali državljani. In četrtič, Eh, treba je upoštevati eh, načelo povzročitelj plača, tako da ne bomo vsi odgovarjali za to, kar zakrivijo nekateri redki. Gospod Barozo, prvič, ko sem eh, videl španskega predstavnika tu in sicer je to bilo v ponedeljek, mm, špansko predsedstvo že mimo, gospod Michael Cashman, minuto. Michael Kašman. Dober dan, imam 90 sekund, ni veliko uh, in sicer pa sem imel uro in pol, da sem razmišljal o tem. Naj govorimo predvsem o uh, eh, tisočetnih razvojnih uh, ciljih. Združeni narodi uh, računajo, da v 90 sekundah uh, 47 eh, ljudi umre v razvitem svetu, torej eh, ena smrt vsaki, vsaki 200 sekundi zaradi bolezni, zaradi podhranjenosti, zaradi eh, težav pri porodu, zaradi HIV-a, zaradi tuberkuloze, zaradi malarije. Torej vsako sekundo vse imamo uh, pač uh, eno smrt in uh, na tem se moramo osredotočiti, ko govorimo o tisočletnih razvojnih ciljih, ko govorimo recimo o uh, prednostnih nalogah v G20, ko govorimo o Evropski uniji. Torej, to mora biti naša angažiranost, da še dalje financiramo te ključne programe v, razvojnih, v državah v razvoju. Imam še 30 sekund na voljo in seveda um, pozivam vas, da ne ne govorimo več potem, ko bom izčrpal svoj čas, ampak da razmišljamo o teh žrtvah, ki bodo zgubile življenje v teh 90 sekundah. Hvala lepa. You, uh, Hvala lepa. Gospa Sharon Bowles, minuto 30, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Predsednik Van Rompuy, zadovoljna sem, da ste danes tu med nami in eh, kot predsednica eh, odbora Ekon bi si želela vas videti bolj pogosto v odboru, tudi kot predsednik delovne skupine, kajti ko pridemo na dan z eh, novimi zamislimi, seveda potrebujemo tudi, da ustrezne ukrepe na ravni finančnega nadzora v okviru so odločanja. In seveda moramo biti vedno seznanjeni se sklepi, sklepi, ki ste jih sprejeli, tudi mi imamo svoje zamisli. Da spregovorim o zaključkih oziroma sklepih sveta, naj povem, da um, kar zadeva IFM in kar zadeva izvedene finančne eh, produkte, moram reči, da sklepi se ne posvečajo temu zadovoljive pozornosti. Kar zadeva tudi kapitale, eh, ki prihajajo iz bank, lahko to izhaja tudi iz obdobja pred eh, krizo, ki eh, so dejansko nekako pritegovala stranke z lažnimi informacijami. Dejansko moramo zmanjšati to vrstno, to vrstno nepremišljeno bančnistvo in Zaradi tega moramo na prvo mesto postaviti nujne ukrepe in uresničevanje teh ukrepov. Cenim tudi eh, to, da eh, bi eh, javno objavljali rezultate stresnih testov za banke. To bi morda lahko rešilo nekatere probleme suverenega dolga, ko bi to uresničevali že predhodno. Ampak moramo hkrati se vprašati, ali s tem pokrivamo vse izzive trga, kajti drugače tvegamo, da stvari še poslabšamo. Hvala. Hvala. Gospa Nikica Vela, eno minuto, izvolite. Hvala, gospodje predsedniki. Torej, veliko veselje mm, mi je, da vas vidimo tu, gospod predsednik sveta, oba ostala predsednika bolj pogosto vidimo, naprimer v Strasburgu. Gospod predsednik, želim vam povedati naslednje. Veseli me vaš trezen pristop k obravnavi tem. Uh, Eh, na zadnjem Evropskem svetu je Nemčija sprejela, da, je, da potrebuje Evropska unija neke vrste skupno gospodarsko upravljanje, vendar niso sledili priporočilu Francije v tem smislu, da bi to gospodarsko upravljanje izvajali na ravni 16 člen klanov evroobmočja, vse na začetku. Tako smo zdaj v situaciji, da imamo gospodarsko upravljanje 27 držav članic, vendar kakšno skupno gospodarsko politiko lahko izvaja 27 držav članic, v kateri je 18 različnih valut, različne davčne stopnje imamo, potem različne obrestne mire pri posojilih in tako naprej. Torej bojim se, da se bomo spet. Uh, vrnili v težavno strukturo evroobmočja. Euro Kolega Martin Erinhauser, eno minuto. Zelo na kratko, nekaj besed, nekaj načalnih besed o strategiji Evropa 2020. Prav gotovo lahko govorimo o napredku, če bo delo za več rasti povezano s ciljem več trajnosti, vendar ne smemo pozabiti na to, da s tem ne rešujemo temeljnega problema temeljno vprašanje je, kako e, priti iz te prisile po vedno večji rasti, kako lahko gospodarske in finančne krize preprečimo v prihodnje. In če si postavim to vprašanje, potem e, ne bomo e, mogli mimo fundamentalne reforme finančnega sistema. In mogoče bi bilo dobro, če bi bilo dobro, da naprimer zagotavljanje posojil eh, spet povežemo s sposobnostjo bank, eh, torej da morajo imeti naprimer banke za to tudi dovolj denarja in gre seveda tudi za druge ukrepe, ki so potrebni. Gospoda Nuta Hübner, dve minuti. Eh, Hvala lepa, predsednik. Torej, finančne in davčne reforme niso nadomestek za strukturne spremembe in politiko konkurenčnosti in rasti. In zaradi tega želim najprej govoriti o kohezijski politiki v okviru strategije 2020. V svojih eh, sklepih je Evropski svet dal jasno sporočilo, da je treba vključiti kohezijsko politiko v strategijo 2020, kajti to je edina politika, ki je zagotovila uspeh lisbonske strategije, tako je tudi zapisala marca v svojem sporočilu komisija. Tu imamo tudi jasne smernice za transfer evropskih eh, sredstev v državo članico, regijo ali pa meste. Tu so tudi jasne predpisi za uresničevanje evropskih ciljev. E, tu imamo jasne cilje in tu imamo tudi ustrezen sistem sankcij. Ekonomsko, gospodarsko upravljanje podpiram za misel, da e, gremo dlje in e, upoštevamo ustrezne dejavnike konkurenčnosti, ki prispevajo k neravnovesju. Danes moramo jasno in glasno povedati, zakaj davčni nadzor ni deloval, zakaj ni deloval pakt stabilnosti in rasti. Če se zanašamo samo na centralizirano davčno disciplino, bomo morda imeli boljše evropsko upravljanje, vendar ne bomo še vedno imeli dobrega upravljanja. Hvala lepa. Gospod Ramon Hauregi Atondo za dve minuti. Hvala gospod predsednik, gospod Van Rompuy, gospod Barozo. Eh, strinjam se z vami eh, o nečem, kar je treba povedati in sicer eh, to velja za sestanek prejšnji četrtek. Evropski svet je sprejel pomembne odločitve, odločitve, ki si jih ne bi mogli misliti pred štirimi meseci in mislim, da moramo biti dovolj pogumni, da to tudi povemo. Krize v Evropi so zgodovinska stalnica. Rekli ste, da je ta kriza vodila do tega, da je bilo sprejeto nekaj odločitev in da so, smo ubrali pot, ki je pomembna za prihodnost. Ena odločitev, ki, bil, ena odločitev, ki so bile sprejete in ki ni stranskega pomena, je, da se reformira pogodba in da se skliče medvladna konferenca, da bi Eh, predelali 36. protokol Lizbonske pogodbe. In to, gospe in gospodje, pomeni, da so se dogovorili, da bo 18 novih poslancev eh, se vključili, vključilo v delo v parlamenta in da bo 12 držav članic s tem bolj pravično zastopanih v parlamentu. V tej zvezi želim povdariti, kako pomembno je, da je svet sprejel odločitev, da se poveča število poslancev v parlamentu in danes je medvladna konferenca že potrdila ta sklep za 27 držav članic. In to pozdravljam, gospod Van Rompoj, Rompoj. kajti to tudi olajšuje ratifikacijo eh, te odločitve eh, v 27 državah članicah. Eh, kajti reprezentativnost v Evropskem parlamentu bo s tem bolj pravična tudi v eh, smislu evropskih državljanov. Kristjan Dan Preda. Eh, torej, spoštovani predsedniki, pozdravljam sklepe Evropskega sveta, zlasti, da se začnejo pogojanja z Islandijo. Odbor za zunanje zadeve v parlamentu je danes glasoval o mojem poročilu o pristopu Islandije. Torej, v tem poročilu kolegi in kolegice pravijo, da se strinjajo s tem članstvo, vendar mi moramo najti ustrezne rešitve na sektorjih, kot je ribištvo in kmetijstvo. Mi verjamemo, da Islandija lahko eh, doseže svoje cilje, kot tudi določene cilje že uresničile in da lahko prevzame zakonodajo skupnosti in postane članica Evropske družine. Islandija lahko prispeva k Evropski uniji, ima demokratično tradicijo, izkušnje na področju varstva okolja in na področju Arktike lahko uveljavlja evropsko politiko. Seveda pa lahko tudi marsikaj pridobi. Eh, ne govorimo zgolj o gospodarski stabilnosti, temveč tudi o večjem vplivu na mednarodni ravni in Eh, tudi eh, na notranji skupni trg. Eh, mnenje prebivalcev Islandije glede članstva je pa deljeno. In potrebna je ustrezna razprava o prednostih in slabostih članstva v Evropski uniji, tako da se bodo islančani eh, odločali na podlagi informacij. Ob koncu prestopnega postopka bo Islandija organizirala referendum za to, da preveri, ali narod eh, tudi eh, podpira članstvo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Stavros Lambrinidis, minuto in pol. Odkar imamo evro, eh, so šla eh, gospodarstva na severnu in jugu vsako v sebi, ker so pač razlike velike. Na jugu je bilo več storitev, turizma in podobno, na severu pa več težke industrije. Jug je bi moral v zelo kratkem času spremeniti gospodarske strukture, e, vendar rast e, je nastajala na podragi porabe in zadolževanja. Na severu pa e, so izvažali bolj ugodne proizvode in že tu bi potrebovali gospodarsko upravljanje v Evropi. Tega pa nismo imeli in zaradi tega niso mogli izkoriščati prednosti enih držav in zaradi tega je tudi prišlo do povečevanje slabosti drugih. In seveda so sedaj pri potrebna eh, prilagajanja proračuna, postati moramo bolj konkurenčni, mi moramo dejansko izvažati, potrebujemo morda tudi evroobveznice. Sedaj pa eh, razmeroma bogata Nemčija sprejema program zmanjševanja izdatkov. To pomeni, da se poraba v Nemčiji eh, zmanjšuje, Nemčija pa postaja bolj privlačna za finančne trge. In to so ukrepi, ki naj bi jih eh, sprejemala mm, ta skupna gospodarska vlada. Nevarno je, da postajamo bolj konkurenti in namesto partnerji. Eh, slabosti enih se eh, večajo, prednosti drugih pa tudi in težko bo dejansko uresničiti skupne socialne cilje iz eh, strategije 2020. Sedaj pa gospod Mendes de Vigo dve minuti. Torej v gospodarskem in socialnem odboru ste uporabili sliko gospod Van Rompuy, da smo morali eh, graditi rešilne čovne, ko je ladja eh, se že potapljala. In to je bilo, pr bilo prepozno in za prihodnost je to treba spremeniti. Se pravi, da moramo te rešilne eh, Eh, čovne, eh, zgraditi dovolj zgodaj. Govorili ste o strogem nadzoru nacionalnih proračunov, s tem se strinjam, rekli pa ste tudi, da ne more biti tako, da bi komisija nacionalne proračune prenadzirala eh, preden jih sprejmejo nacionalni parlamenti. In moram reči, da bi to vendarle bila dobra ideja, da bi Eh, torej malo več poguma si želim eh, od vas, gospod eh, predsednik Van Rompuy. Meni je ljubše, da sem pod evropskim nadzorom kot pod nadzorom vlad, ki ne izpolnjujejo svojih nalog. In nekateri so rekli tu v dvorani, da tisti, ki niso v evroobmočju, da jim je vse eno, kaj se dogaja v območju v evroobmočju, ampak mene vendarle skrbi, kaj se dogaja v državah z valutami, ki niso uh, evro, kajti če pride tam do zaplitev, to vpliva. In še zadnja stvar, v času krize je težje govoriti o boju proti revščini, vendar to, kar je naredilo evropejce močne, je, da se borijo proti socialni neenakosti in revščini. Leto 2010 je leto boja proti revščini. In eh, zato si želim od komisije tudi politične ukrepe, ne pa samo neko izjavo sveta. Gospod Katarin Trautmann, prosim. Gospod predsednik, ravno kar ste povedali, da mora biti stališče evropejcev eh, jasno, enotno na G20 zaradi verodostojnosti na mednarodnem eh, področju. Eh, torej, Evropska unija potrebuje ustrezen eh, instrument za izhod eh, iz krize. In zato sem tudi pričakovala, da bodo na eh, Evropskem svetu ukvarjali makroekonomski eh, vidik finančnih storitev. Tega niste storili. Eh, potem pa pomankanje notranje solidarnosti. Evropska unija mora biti eh, vodilna za to, da se. Eh, poslovimo od krize. In dejstvo pa je, da nastaja neravnovesje na monetarnem področju, političnem področju in Eh, treba je ustvariti obveznosti za države članice in treba je zagotoviti eh, usklajenost eh, med finančnimi politikami in evro naj ne bi samo pomiril trg, temveč tudi državljane, da smo sposobni skupaj premagati krizo. In tretjič, zaradi krize in ukrepov se ne sme povečati recesija. Potrebujemo dokaze, da bo strategija 2020 usmerila gospodarstva v delovna mesta, v investicije in gospod predsednik. Eh, danes eh, smo priča eh, tudi jezi in strahu in neoliberalizem ne sme voditi v neko brutalno varčevanje. Hvala lepa. Gospa Delvo, dve minuti. Dosti krat zakoni nastajajo zaradi potreb in zaradi tega je treba pripravljati inovacije, biti ustvarjalen. mi sedaj gremo v smeri pravega gospodarskega upravljanja. Dejstvo pa je, da je koordinacija še vedno premajhna in če želimo pravo proračunsko federacijo, potem to ne sme biti posledica nuje, temveč naše zavestne pozitivne odločitve za to. To je seveda odločitev nekaj dobrega in proračunske discipline ne bo brez sankcij. Sankcije bodo okrepljene, vendar to še ni precizirano. To mi je zelo žal. In eh, Pomislimo tudi na kazalnik za konkurenčnost, na pregled konkurenčnosti in tu uh, bi lahko bili res eh, priča uh, kako stvari napredujejo. Treba je seveda tudi pospešiti reforme, treba je eh, sprožiti reformo na finančnem področju. In eh, vi ste rekli, da so mnoge odločitve pred meseci bile še nerealistične, prava iluzija. In prav imate, spreminilo se je marsikaj z majhnimi koraki, eh, vendar oktobra morajo začeti države eh, udejanjati te usmeritve. In tu se bo videlo, ali je Evropski svet naredil velikanski zgodovinski korak ali pa gre samo za pobožne želje. In upam, da bo vse to pomagalo našim državljanom, da uh, lažje prenašajo vsak dan. Hvala lepa, gospod Gianluca Susta, minuto in pol. Presidente. Hvala, predsednik, predsednik sve, Evropskega sveta, ker sem med zadnjimi a, ki, govorniki. Naj a, vas pomirim. Zelo prav ste spominjali pred nami, da vi niste izraz vlad, ampak izraz Evrope in Evropske unije kot take. To je izjava, ki je videti samo po sebi umevna, ampak za mnoge to ni. Torej vas prosimo, da ustrajate na svoji ulogi za to, da stalno predsedstvo Unije povzroči tiste spodbude in naj torej prisili vlade, da preidejo z besed na dejanja. Mi smo cenili to, kar je bilo postorjeno v teh mesecih, zamisel um, delovne, posebne delovne skupine in tudi dejstvo, da um, predsedniki držav in vlad so bili prisiljeni sestaviti pomembno besedilo, kajti to, kar je zapisano v tistem dokumentu, gospod predsednik, predsednik, če se eh, prevedejo v dejanje, ampak nismo tako zelo pripričani, da vse države članice želijo to prevesti v dejanje, so nedvomno pomembna. Eh, ne vemo na primer, če izjavi, ki so zajete v končnem eh, dokumentu o um, obdavčevanju finančnih transakcij oziroma bančni davek, če bo res preveden v uh, dejanja. Pričakujemo zaključke delovne skupine, zato da ugotovimo, ali ti učinkoviti mehanizmi skupaj z izjavami o ekonomskem vodenju, o izjavah o rasti, če vse to je res predpogoj za politično delovanje. Torej, mi smo si želeli eh, tudi torej, eh, medvladno konferenco, ki je privedla do Lizbonske pogodbe, zato da bi okrepili enotnost in upamo, torej, da stalno predsedstvo bo ustrajalo za to, da vse ta besede postanejo dejanja. Hvala lepa. Gospod Gunnar Hokmak, dve minuti, izvolite. Much, um, Hvala lepa, hvala lepa za a, vašo prisotnost in za poročile. Vsi dajemo dobrodošljico sklepom Evropskega sveta. Imam tri točke, ki jih želim poudariti oziroma komentirati. Prva zadeva Evropo, misl, zadeva pravzaprav evro. Mislim, da če dosegamo to, kar je zajeto v besedilu, potem naj Poudarim, da si eh, želimo tudi nekih avtomatskih sankcij za tiste, ki ne, dos, ne spoštujo pravil in zato potrebujemo veliko močnejši eh, okvir, ki bi morda lahko privedel do ponovne oživitve evra. Torej nek okvir, ki mora biti veliko bolj učinkovit v primerjavi s tem, kar je bilo v preteklosti. To bi bil prispevek za prihodnost evropskega gospodarstva. Ampak to pomeni, da moramo veliko storiti, kar zadeva rast. Dajem dobrodišljico dobrodošlico jasnim ciljem, ki so, bilo, so bili danes tu izraženi, ampak vas opozarjam, da uh, nas čaka zelo trdo delo in težavne odločitve. Tega ne bomo dosegali s, tamo, da, s tem, da določamo cilje, to vemo iz Lizbonskega procesa. Moramo uh, doseči, da naši voditelji sprejmejo pogumne odločitve za več naložb, več inovacij. To moramo storiti, kajti drugače uh, si bomo samo uh, recimo uh, pridobili dobili nekaj več časa, nič drugega. In še tretjič, sedaj vstopamo v obdobje globalnega gospodarstva, ki ga bo zaznamovalo zmanjševanje eh, deficitov, primankljajev. To se bo dogajalo v Združenih državah in v Evropi. In vsi vemo, katera so tveganja s temi krčenji gospodarskega razvoja. Moramo zagotoviti, da bomo lahko usporedno spodbujali gospodarstvo. In v tem smislu to, kar je zapisano v sklepih Eh, iz eh, kroge, kroga iz Doha in mora biti upoštevano. Moramo torej recimo razmišljati o nekem davku, o finančnih transakcijah, ki pa lahko tvega, da eh, zmanjšuje naložbe in s tem spodbuja primank, proračunske primankljaje. Predsednika prekinja. Hvala lepa. Eno minuto za gospoda Zalevskega panowie e, przewodniczący! E, ostatni kryzys w europie. E, Hvala lepa. Nedavna kriza v Evropi dokazuje, da kljub Lizbonski pogodbi Evropska unija ni dovolj uh, združena, enotna. Obstaja torej problem, kar zadeva upravljanje gospodarstva obstaja pa tudi problem, ko dve ali tri države so prizadete z nekim problemom in ta problem postane skupen celotni Evropski uniji. Je pomembno torej, da se svet loti tega vprašanja. Sklepi gredo v pravo smer, po mojem mnenju. Potrebno, potrebujemo neko usklajevanje na ravni proračuna, moramo predvideti sankcije, ki ne spoštujo pravil in hkrati je tudi pozitivno to, da ni prišlo do neke vzpostavitve ekskluzivnega kluba. Tisti, ki pripadajo evroobmočju, kajti moramo se spomniti na to, da je to valuta, ki bo vključevala ne samo države članice, ki so v evroobmočju v tem trenutku, ampak tudi države, ki si želijo vstopiti v evroobmočje. Torej pomembno je, da tudi te države lahko sodelujejo pri postopkih odločanja, ki zadevajo evroobmočje. Hvala lepa. Pani Juta Steinbrück. Gospa Juta Steinbrück. Verehrte Präsidentin gospodje predsedniki, dobro in prav je, da se vsi zauzemamo za zaposlovanje in rast in da poskušamo eh, odpraviti vzroke krize. Naš cilj pa mora biti, da se učimo iz prejšnjih napak in da jih preprečimo v prihodne in tu se mi zdi še posebej pomembno naslednje in sicer boj proti revščini in škoda se mi zdi, da evropski predsedniki vlad niso bili pripravljeni prevzeti predlogov komisije glede boja proti revščini in da bi jih hitro izvajali. Signal, ki izhaja iz sveta prejšnji teden je, da se Evropa ne briga za najrevneže. Prvotni cilji so zvodenili, ostali so trije kazalniki, obliki in uh, zmanjšanje revščine za 20 milijonov eh, ljudi. To je premalo, manjka prava volja in želeli bi si, da bi uh, sprejeli predlog komisije, da naj se zmanjša revščina za 25 odstotkov, kajti revščina je velika nevarnost za vso Evropo. Hvala. Hvala lepa, gospa Izabel Durand. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Rada bi se obrnila na gospoda Van Rompoja, ki je ravno kar odšel. Eh, hotela sem pa kljub sem vsem povedati, eh, če nam pravi naj ne delamo koritakatur, potem naj tudi on ne popušča temu, naj se ne spušča v to. Mi smo pravzaprav eh, pomembni zavezniki, zlasti kar zadeva proračunski nadzor. In gospod Barreuso, jaz bi tu rada omenila tudi predlog eh, iz proračunskega odbora. Torej, eh, delovna skupina naj bi pripravila novo konvencijo o proračunskih vidikih. Ko uh, moramo vsi Eh, skrbeti za proračun moramo tudi ustrezno porazdeliti ustrezne vloge in sicer kaj spada v eh, izdatke skupnosti kaj pa v nacionalne izdatke se pravi tu bi imeli še to področje ob vseh teh eh, vidikih nadzora sankcij in podobno hvala lepa predsednik z zanimanjem sem spremljal vse prispevke eh, obeh predsednikov in vsi torej si nadejajo sodelovanja z parlamentom v prihodnje torej vodenje strategija dvajset dvajset pomembno je tudi da delovna skupina zaključi svoje delo do septembra eh, govorili smo tudi o drugih vidikih kot sankcija energetika okolje vse kar je bilo povedano, eh, je eh, vredno naše podpore, ampak Evropa doživlja hudo krizo. Prišlo je, na, eh, prišlo je do izgube na tisoče delovnih mest. Do leta 2020 naj bi prišlo do ustvarjanja 8,5 no, milijonov novih delovnih mest. Tudi večina teh v kvalificiran, kvalificiranih delovnih mesti in ne obratno. V tem je naš izziv to, da pripravimo nove generacije na novo Evropo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Mario Mauro. Hvala. Uh, Predsednik, predsednik eh, sveta Van Rompuy je uporabil izraz v svojem prispevku in sicer izraz postopno. In morda to je izraz, ki na najboljši način izraža težave, s katerimi se soočamo trenutno. Torej postopno pomeni, da eh, vse države niso enako pripravljene in voljne. Postopno pomeni, da pozitivne stvari, ki so zajete v sklepih sveta, se morajo dopolniti in uresničevati. Ampak kako eh, postopnega lahko preidemo na hitro, na naglo, kako se postopnega preidemo na hitro in dobro. Mislim, da se moramo obrniti na predsednika komisije, kajti politično vodstvo v tem trenutku, politično vodstvo te Evrope, ki skuša konkretizirati svoje pobude, mora biti z ozirom na našo institucionalno arhitekturo na strani predsednika komisije. Komisije ponavljam, torej komisija mora predlagati stvari, mora zaključiti ta postopek, nam mora omogočiti, da smo sposobni inovirati. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa gospod predsednik Barozo, izvolite. Uh, Hvala lepa. Uh, Nekateri so zastavljali vprašanja osebi, ki je ni več tukaj, vendar bom kljub vsemu poskusil odgovoriti. Torej, zanimali ste za strategijo 2020 in uh, Korjen eh, Wortman Kohl eh, je bila tu zelo aktivna pri pripravi te strategije v parlamentu in mislim, da mora Evropski parlament igrati ključno vlogo. Eh, Mi moramo pač skupaj delati pri premagovanju krize in vse je odvisno od davčnih reform in davčne konsolidacije. Evropski parlament bo moral igrati ključno vlogo kot so zakonodajalec pri sprejemanju predlagane zakonodaje, ki bo seveda eh, nastala na podlagi določenih pobud. Potem je pomembna tudi zelo eh, digitalna agenda in eh, kar nekaj vodilnih programov bomo predložili še pred koncem leta ta 2010. Tu bomo imeli celo vrsto zakonodajnih predlogov in komisija in parlament se bodo morali ukvarjati s temi eh, vodilnimi področji, eh, ključnimi področji in eh, zakonodajo. In seveda moramo te pobude zelo hitro sprejemati. Drugič, Evropski parlament mora igrati bistveno bolj aktivno vlogo pri Eh, lizbonski strategiji. Torej mora eh, seveda delovati pravočasno, eh, proaktivno, imeti skupna stališča in Evropski parlament lahko tudi pomaga pri mobilizaciji nacionalnih parlamentov. Seveda pa ne moremo tega dialoga spreminjati iz splošne razprave o strategiji 2020 na neko bolj uh, specifično. Uh, eh, uh, eh, naprimer, pet ključnih uh, tematik strategije. Energetska učinkovitost, boj proti revščine, spremljanje nacionalne učinkovitosti in podobno. Uh, Nacionalne vlade morajo seveda tudi preverjati, kako uveljavljajo nacionalni del eh, strategije 2020, kako uresničujejo evropska priporočila. Vem, da nekateri s tem niste zadovoljni, tudi mi bi si eh, želeli eh, više ambicije, naprimer pri spremljanju strategije, vendar Eh, stvari se bistveno izboljšujejo in prosim, da ne pocenjujete eh, potencijala teh izboljšav. Torej, mi bomo imeli nacionalne reforme, programe in specifične nacionalne cilje in zaradi tega bomo lahko konkretno spremljali ne zgolj, kar se dogaja v Evropi, temveč se bo točno videlo, kaj eh, dela posamezna država na teh področjih. In to je mogoče tudi eh, s pomočjo Evropskega parlamenta in eh, institucij. Prednostna naloga je seveda tudi boj proti revščini in eh, gospod Mendes de Vigo so to omenjali in mi moramo seveda izkoristiti tudi Evropsko leto boja proti revščini in socialnemu izključevanju eh, za to, da sprožimo aktivne politike. Seveda ni bilo enostavno, da se na evropski ravni dogovorimo glede ciljev, nekateri so imeli dvome glede subsidijarnosti, na koncu pa je bilo mogoče eh, pridobiti določeno zavezanost eh, k tem ciljem in sedaj želimo vidne ukrepe. Kaj ti to se bo tudi pokazalo eh, v socialni resničnosti Evrope? Sedaj se pa vračam še eh, k strategiji 2020. Kot proračunski organ igra seveda Evropski parlament pomembno vlogo pri eh, določitvi naslednjega večletnega okvira in proračun mora seveda odražati prednostne naloge iz strategije 2020. Mi bomo pripravili naš predlog za september. To bo pravi trenutek za to, da sprožimo široko razpravo o Eh, perspektivah. Nekateri so to omenjali tudi v preliminarnih eh, razpravah. Eh, Alena Masur je tudi v proračunskem odboru predstavila nek dokument o tem, kako naj se pripravlja proračun v dobi krize in kako se bomo mi odločali o tem, kaj se lahko porabi na evropski ravni, kaj se pa lahko porabi na nacionalni ravni. In to je seveda vprašanje, ki naj ga razrešuje parlament v sodelovanju z drugimi institucijami. In mi smo vsekakor zavezani eh, k delu na tem področju. Eh, potem gospod Kešman eh, je odšel, vendar to je tudi on spraševal glede razvojnih ciljev tisočletja. In Pomembno je, da imamo to v mislih, zlasti ko eh, imamo seveda eh, zelo eh, malo sredstev v naših proračunih eh, in eh, v pismu skupaj z eh, gospodom Van Rompojem Eh, sodelujočim v G20 eh, tudi eh, govoriva o tem vprašanju in upoštevamo seveda tudi obljube naših držav članic in Evropska unija bo še naprej podpirala dosego ciljev tisočletja do 2015. Pomembno je, da so partneri še naprej zavezani tem ciljem. O tem bomo torej govorili tudi na sestankih G20 in G8 v Kanadi. Nekateri med vami ste tudi spraševali eh, po stresnih testih. Eh, mislim, da je to bila zelo pomembna eh, eh, napoved eh, pred Torontom. Eh, to je pomembno za konsolidacijo evropskih bank in evropskih proračunskih eh, perspektiv. O vsem tem eh, sedaj seveda razpravljajo vsi relevantni deležniki, zlasti pa se eh, o tem razpravlja v odboru nadzornikov evropskih eh, bank. Tu so pač zastopani ministri za finance in tudi nacionalni nadzorniki in mi potrebujemo pristop, ki bo zagotovil reprezentativen vzorec ob upoštevanju seveda časovnega okvira za publikacijo rezultatov, to je 2. julij, se pravi, tu moramo iskati neko ravnovesje. Rezultati naj bi tudi upoštevali zadnje dogodke eh, na trgih. Moramo seveda upoštevati tudi eh, pritiske eh, na eh, trgu in na finančnih trgih in upoštevati moramo zadožitev držav in eh, odločitve bodo pač eh, sprejete v naslednjih dneh. In na koncu so nekateri omenili um, razlitje nafte uh, v zalivu uh, in sprejemajo pač vse ukrepe in iz te ekološke e, nesreče se seveda vsi učimo. E, Torej, zlasti naftna industrija se mora iz tega nekaj naučiti. Zagotovila mi je, da eh, so sprejeli vse ukrepe za to, da okoli Evrope ustrezno upoštevajo okolje in varnost državljanov. E, mi imamo ustrezno e, zakonodajo Evropske unije, mi smo na tem področju že delali pred samo krizo, e, torej sodelovali smo z baltskimi državami, naprimer Finska je tudi omogočil, omenila vprašanje posledic ekološke katastrofe v Baltiku in uh, kot rečeno, mi že govorimo in razpravljamo o tej uh, temi. Torej, mi moramo seveda storiti vse, da se izognemo take nesreči kot v zalivu in nobena zakonodaja seveda ne more zagotoviti 100 odstotne varnosti. Vse je odvisno od odnosa in prakse industrije same. Uh, komisija bo pa vsekakor predlagala spremembe v Evropi, če bomo po analizi Eh, ugotovili, da obstajajo določene šibkosti eh, v Evropi. Mi krepimo tudi naše stike z mednarodnimi eh, organi in regulatorji. Komisar Oettinger v sodelovanju s komisarjama Potočnikom in Grgeva krepijo stike za industrijo in tudi ta teden imajo sestanke. In mi imamo tudi uh, so ustrezno sodelovanje z Evropsko pomorsko agencijo. E, torej, e, komisija je sprejela kar nekaj pobud in sedaj pa še o tem, kar je govoril Mario Mauro, naj mu zagotovim e, njemu in parlamentu, da bo komisija sprejela vse ukrepe v duhu dobrega sodelovanja s vsemi drugimi institucijami, kajti kot sem tudi prej dejal in to sem tudi povedal na nekem drugem mestu. Da, komisija je ekonomska vlada Evrope v tem smislu, da je to pač preneseno za držav članic na Evropo in v tem obsegu, koliko je to prenešeno. Vendar vi moramo sodelovati vsemi institucijami z uh, Evropskim svetom, z uh, Evropskim parlamentom. Tako je tudi zapisano v um, pogodbi in v tem duhu partnerstva bomo dejansko poskrbeli za uspeh našega projekta. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta, ki so pokazali to ustrajnost eh, in to je seveda zelo pomembno tudi za naše delo. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem eh, končujem razpravo, končujem sejo. Naslednja seja bo čez 12 dni 5. julija v Strasburu. Hvala lepa.